v skladu z 74. členom našega poslovnika bom skupaj z predsednikom sveta podpisal devet zakonodajnih aktov, ki so bili sprejeti tekom rednega zakonodajnega postopka. Naslovi teh aktov bodo objavljeni v zapisniku te seje. Gospod Dias Demera, javili ste se k besedi. Gospod predsednik, hvala za vašo tolerancijo. Hvala lepa za vaše potrpljenje, gospod predsednik. Nakratko bi želel omeniti žrtve, ki so trpele zaradi sodbe sodišča za človekove pravice tukaj v Štrasburu. Jasno je, da morajo človekove pravice zaščititi žrtve bolj kot morilce. In zato mislim, da bi morali politično zavrniti takšne sodbe. Hvala lepa. Enak. Hvala lepa. Sedaj pa